od skupine socialistov in demokratov smo dobili zahtevo, da gospoda Silvo Pereira imenujemo za člana odbora za monetarne in ekonomske zadeve. zadeve. Kdo temu nasprotuje? Torej je imenovanje